da bi ohranili dinamiko, ki smo jo spostavili z sprejetjem direktive o storitvah. Hvala lepa. Grazie. La discussione è chiusa, la votazione si svolgerà. Hvala. Razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri po dnevnem redu. Sedaj sledi poročilo gospe Wallis, alternativno reševanje sporo v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah. Poročevalka um, ima na voljo štiri minute, da predstavi svoje poročilo. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Alternativno reševanje sporov v civilnih eh, gospodarskih zadevah, eh, osredotočamo se predvsem na potrošniške zadeve. Tukaj govorimo o tem, da omogočimo dostop eh, do prava. Z spodbujanjem čezmenih transakcij, kajti trenutno in že dolga leta je preveč strahu pri uveljavljanju pravic, tradicionalno sodstvo je zelo zapleteno, počasno in počasno zelo drago. V času, ko moramo spodbujati čezmejno trgovino in transakcije, ugotavljam, da imamo neko novo kulturo civilnega sodstva, nekaj, kar bo drugačno, cenejše in bolj učinkovito, ki prinaša rezultate. Še dolga leta imamo neko ohlapno mrežo eh, ponudnikov, alternativnega reševanja sporov preko Finneta in Eneta. Bili so uspešni pri svojem delu, vendar ne zadostujejo, ne odgovarjajo na vsa vprašanja, ki, s katerimi se soočajo državljani, ko iščejo svojo pravico, vejo, kje je njihovo lokalno sodišče, ne vedo pa, kje je pa je njihov lokalni sistem alternativnega reševanja sporov. Zato moramo poskrbiti za to, da bodo sistemi, ki obstajajo, eh, bolj eh, objavljeni. Zagotoviti moramo tudi neki eh, splošni sistem, do katerega lahko pride vsak državljan, če želi rešiti nek spor. Zagotoviti moramo, da sistemi, ki obstajajo, da so ti dobre kakovosti da ponudimo ustrezno usposabljanje tistim, ki se ukvarjajo z reševanjem, alternativnim reševanjem sporov in da to dejavnost tudi ustrezno nadzorujemo. To je torej smer, v katero želimo iti, ampak ne gre samo za alternativno reševanje eh, sporov, ampak tudi online reševanje sporov. Ljudje kupujejo online čez mejo, tako da bi morali tudi njihove spore reševati online. kar pa ne sme biti omejeno samo na aktivnosti na enem področju potrošniških sporov. Potrebujemo združitev z drugimi instrumenti, naprimer eh, predlagano eh, prodajno pravo, kolektivne tožbe. Vsi ti, vsa ta orodja potrebujejo tudi element alternativnega reševanja sporov. Poiskati je treba novo obliko čezmejne evropske pravice, ki bo dorasla izzivom 21. stoletja. Kar je najbolj pomembno sedaj, je zagotoviti to spremembo za potrošnike in omogočiti čezmejne transakcije tudi za mala in srednja podjetja. To mora biti naša prioriteta. Evropski parlament eh,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 ki se široko uporablja in je nujna na področju trgovinskih odnosov. E, Odpor za pravne zadeve in gospa Wallis je oblikovala svoje poročilo v tej smeri, e, ker e, številke kažejo na to, da je potrebna enotnost, večja transparentnost in bolj koordinirano alternativno reševanje sporov. Prav tako je nujno potrebno, da države članice in strokovne organizacije sodelujejo na učinkovit način informiranje državljanov o različnih možnostih eh, alternativnega reševanja sporo lahko eh, pripelje tudi do eh, prihrankov stroškov za družbo. Poleg zagotovil je eh, naloga EU tudi, da informira o prednostih alternativnega reševanja sporov. Hvala. Hvala. Děkuji. Gospa Rojtova. Podporuji alternativní řešení Hvala lepa. Vedno sem podpirala alternativno reševanje sporov, vendar imam tukaj en zadržek. Tukaj gre za vključitev družinskih zadev to področje je v pristojnosti držav članic in mora upoštevati nacionalne tradicije. Zapleteni družinski spori pogosto vključuje tudi otroke in o tem morajo odločati dobro usposobljeni sodniki, ki so specializirani za to področje. Drugi se ne bi smeli mešati v te zadeve, drugače pa pozdravljam alternativno reševanje sporov sploh eh, na področju potrošnikov, zaradi tega, ker so cenejši, hitrejši in bolj praktični sistemi se morali razvajati eh, kot sistemi, internetni sistemi morajo biti popolnoma avtomatizirani, zato da bi bili privlačni za podjetnike in da bi spoštovali načelo nepristrankosti, učinkovitosti, poštenosti. Večkrat sem opozorila na to, da moramo izkoristiti izkušnje z alternativnim reševanjem sporov na spletnih domenah. Želim si, da bi komisija bolj eh, pritiskala države članice, kot so Češka. Hvala. Besedo dajem poslanki Pasesko. Eh, hvala, gospa posred, predsedojoča. Eh, gospe Voli se čestitam za pripravo tega poročila v okviru strategije 2020 dostop eh, potrošnikov in srednjih in malih podjetij do mehanizma alternativnega reševanja sporov eh, izredno pomembna zadeva za skupni trg. Eh, gre za proces oblikovanja zaupanja pri reševanju sporov z majhnimi stroški. Ta postopek reševanja sporov deluje tudi v okviru podjetij med državami članicami. Potrebna pa je harmonizacija na evropski ravni, zato da bi eh, lahko približali različne pravne sisteme. Zauzimam se za standardne pogodbe, ki bi prispevale k poenostavitvi teh eh, postopkov reševanja sporov. Zlasti, če je vrednost spora nizka. Hvala. Hvala besedo dajem poslanki Kosta. Hvala, gospa predsedojoča. z velikim zanimanjem sem sledila poročilu gospe Wallis in upam, da bo to prispevalo k večji rasti na vseh področjih, eh, kjer prihaja do sporov med potrošniki in drugimi mesti, zlasti mislim tu tudi na družinske zadeve. Eh, v tem kontekstu imamo vedno več problemov eh, zaradi rastočih sporov. kjer pri, osebe prihajajo iz različnih držav eh, in se v družinskih zadevah ne morejo zediniti. Potrebujemo neutralne osebe, ki delujejo kot medijatori eh, in pripravijo eh, skupno rešitev. Zato moramo ta cilj še naprej zasledovati na ravni skupnosti po načelu subsidijarnosti, In po besedilu iz leta 2005 na področju eh, skrbstva. Zato želim, da bi komisija v svojem zakonodajnem predlogu ta vidik tudi upoštevala. Hvala. Gospa Flašikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Hvala lepa, gospa predsedajúca, gospa komisárka. Dostal pa do pravice, ena od osnovnih pravic, eh, tudi alternativno reševanje sporov, predstavlja možnost, eh, ki lahko reši problem brez tega, da se stranki podanta na sodišče. Zato uporabljata tretjo osebo, ki ni na sodišču in to je zelo stroškovno učinkovita rešitev ter hitrejša rešitev kot postopek pred sodiščem. Pomembno je, da poznamo informacije o alternativnem reševanju sporov in eh, možnostih za nje v posameznih državah. Te informacije niso zelo razširjene, zato bi morali morali bolje informirati državljane o možnostih alternativnega reševanja sporov. Na ta način bi lahko preprečili večje spore in to je tudi dobra možnost eh, za to, da se nade rešitev, ki je ugodna za obe strani. Tako, da boste obe strani dobili svojo pravico. Hvala lepa. Hvala. Besedo dajem gospe Zaborski. prezidenta, podporujem myšlienku hľadania dohody, považujem za prospešné, ak sa... Hvala, gospa predsedujoča. Celo dobro je najti neko enotno rešitev za alternativno reševanje sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah, zato da bi izboljšali življenje državljanov. Iskanje zunaj sodne poravnave sporov je nekaj zelo dobrega v civilnih in gospodarskih zadevah, ampak družina, ki je omenjena tudi v naslovo poročila, ne sodi med tiste spore, ki jih pokriva to poročilo, kar je omenjala že gospa Rojtova. Tukaj ne moramo sprejemati nekih eh, skupnih standardov, saj posamezne države rešujejo probleme na pos, svoj način. To je naprimer tudi v primeru eh, evropskih ključitev, kjer nišče ne bo zastopal otrok, kar je lahko problematično. Hvala lepa, gospod Paško. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisarka, alternativno rešovanje sporov v civilnih, gospodarskih in družinskih zadevah bi lahko postala eh, bolj eh, mirna, cenejša in hitrejša rešitev mnogih eh, sporov, zato je zelo pomembno, da je Evropska javnost dobro informirana o obstoječi zakonodaji ter možnostih, ki jih ta zakonodaja ponuja, sploh uredba, ki jo vzpostavljam postopke v bagatelnih eh, zadevah, kot tudi direktiva o medijaciji v civilnih eh, in gospodarskih zadevah. To je dobra osnova za eh, čezmeno alternativno reševanje sporov. Strinjam se s tem, da informiranje javnosti lahko pomaga pri povečanju uporabe tega inštrumenta, tako da stojišča s tem ne bodo tako obremenjena zunajsodno reševanje sporov lahko tudi zmanjša psihološki pritisk na družine, tudi na otroke, če to primerjamo z dolgotrajnimi sodnimi postopki. Zato je smiselno, da podpremo alternativno reševanje sporov na vseh ravneh. Hvala lepa. Grazie. Eh. Hvala. Sedaj dajem besedo gospe komisarki Reding. President, honorable member. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, komisija pozdravlja podporo za alternativno reševanje sporov za potrošnike in podjetja. Pozdravljamo tudi vaše predloge, kar zadeva zakonodajni predlog eh, alternativnega reševanja sporov za potrošnike v skladu z Krakovsko de deklaracijo, ki ga je forum za enotni trg sprijel v tem letu. Veste, da je RS eden od predlogov v zakonu o skupnem trgu, ki ga bo predlagal gospod Dali, moj eh, kolega, pravzaprav bo predlagal dva zakonodajna akta. 23. novembra okvirno direktivo AR S za potrošnike in eh, podjetje in eno o online reševanju sporov. Direktiva bo poskrbela za dostopnost eh, teh postopkov, za reševanje vsakovrstnih eh, sporov. Potem pa imamo še online transakcije, ki jih pokriva druga Eh, direktiva med eh, potrošniki, za odnosem, reševanje odnosov med potrošniki in eh, trgovci. To bo prvi korak za vzpostavitev učinkovitega izvensodnega reševanja sporov. Ukvarja se tudi z odnosi podjetje-podjetje, spoh kar zadeva mala in srednja podjetja med posvetovanjem kar zadeva podje, odnos podjetja potrošniki, so bile izjave zelo jasne. Slišali smo preferenco za različne instrumente, ki bi jih uporabljali za odnose med podjetji sredi tega, ker bi bili bolj specifično prirejeni za nje. Komisija trenutno proučuje različne možnosti ARS-a, vključno z arbitražo, sploh v čezmenjem reševanju sporov med podjetji. Tukaj smo v zelo zgodni fazi zbiranja informacij in bomo poročili različne probleme, ki bi lahko omejevali podjetja, sploh eh, mala in srednja podjetja, pozdravljamo pa vsakršne predloge glede tega med našim delom. Če bo delo uspešno, kar verjamem, bom na koncu pripravila predlog, gospa poročevalka, kar zadeva direktivo o medijaciji. Je zelo dobra možnost za reševanje na prvenstvu reprezentanci sploh, eh, ko gre za družinske zadeve, ko družine ne morejo rešiti svojih problemov, če bodo šli na sodišče, lahko konflikt samo eskalira. V tem primeru bi lahko medijacija pripeljala na cenejši in hitrejši način do rezultatov. Direktiva o medijaciji, ki so upravljali posod razne na Danske od 21. maja 2011. se lahko uporablja za civilne, gospodarske zadeve, vključno s družinskimi zadevami in spore med eh, podjetji in potrošniki. Edina izjema, ko se stranke ne morejo odločati glede eh, eh, pravic v okviru te ali druge zakonodaje. Komisija pozdravlja podporo Evropskega parlamenta za ključne določbe direktive o medijaciji, ki naj bi uveljale tudi za druge oblike alternativnega reševanja sporo. Tukaj gre za zaupnost, izvršljivost sklinjenih dogovor. To morajo biti skupni standardi za alternativno reševanje sporo. Kar zadeva direktivo o storitvah, po prekrškovnih eh, postopkih eh, proti devetim državam članicam, ki niso srezno izvajene direktive. 20 eh, držav članic je obvestilo komisijo o nacionalnih ukrepih za izvajanje te direktive. Pri drugih državah bom situacijo tudi skrbno spremljala naprej. Hvala lepa. Hvala, gospe komisarki. Razprava je zaprta in glasovanje bo jutri ob 12. Eh, uri in 30 minut. Po dnevnem redu. Uh,